Dragi kolegi, začeli bomo z sejo, prosim. Začeli bomo sprejeti vdelnega reda. Lahko ga sprejemo, če ni spremem in če ni ugovorov. Spoštovani kolegi, imam zelo žalostno novico. Kot gotovo veste, je naš kolega Jens Nilsson eh, preminil v torek 12. marca v imenu odbora za promet in turizem in v mojem osebnem imenu. Osebno bi rada izrekla sožalje njegovi družini, njegovim bližnjim prav tako pa tudi njegovim sodelavcem in skupini socialistov in demokratov. Torej, izrekamo vam eh, sožalje in vam zagotavljamo našo podporo v teh eh, žalostnih trenutkih. Jens je bil ena tistih, ena tistih osebnosti, ki so nas zaznamovale. Bil je poslanec v leta 2011, postal je član našega odbora leta 2014 in bil je zelo pozoren. Z njim je bilo vedno prijetno izmenjevati mnenja, tudi takrat, ko se nismo politično strinjali. Pokazal je, da smo lahko odprti za razpravo in za kompromise in smo pri tem še vedno odločni glede svojih načel. Bil je prepričan evropec in ponosen na, svoje, na svojo predanost. Njegovi sodržavljani in so krajni iz Östersunda o tem lahko pričajo. Tako kot tudi jaz, ko smo skupaj obiskali v okviru naše misije na švedskem njegov kraj julija lani. To je mesto, ki je tako dobro poznal in tam je bil župan do leta 2009. Rada bi zrekla poklon sedaj v imenu vseh nas eh, njegovemu delu, njegovim borbam. Boril se za enakopravnost moških in žensk. Boril se proti nadlegovanju. Boril se za osebe z invalidnostjo, za izboljšanje pogojev dela za uh, voznike. Vedno se je boril za dostojanstvo žensk in moških, da naj ta ostane v srčeki naših, uh, našega dela. Prav tako naj omenim njegove večne rdeče naramnice, ki jih je vedno sproščeno nosil. Zame so bile nekaj, kar me vse skozi spominjalo na njen tudi simbol njegove preprostosti in dostopnosti, ki sta bili zanj tipični. Žal jih ne bomo več videli, vendar bo vedno ostal na zoču našem odboru. Spoštovani kolegi, sedaj pa vas prosim za minuto muka. Zdaj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 Je vous remercie. Voilà. Sedaj pa bi dala besedo našemu koordinatorju Smeretu v imenu skupine socialistov in demokratov. Ismail, izvolite. Ja, fin dank, frau Vorsitzen. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dovolite, da se najprej zahvalim za čestitljivo slovo od našega zelo cenjenega kolega Jensa Nilsona. Za me to še posebej težek eh, trenutek, kot tudi za ostale eh, člane SND, kot nas vse. Kajti, kot si opisala, je bil Nilson čudovit človek. Bil je očetovski kolega in Ne vem, ali je to bilo pripisati njegovi skandinavski naravi, ampak vedno je skušal ravnotežiti različna stališča. Na številnih področjih je bil dejaven, še zlasti se je zazemal za šipkejše v naši družbi. Mislim, da ga je to zelo zaznamovalo in bil je tudi značajsko takšen, kot ne poznam številnih politikov, bil je značajsko takšen zelo močan, bil je zelo prijazen in tudi znotraj skupine socialistov je opravljal zelo pomembno funkcijo, če smo govorili o enakopravnosti mošk in ženskih in tudi, če je šlo seveda za teme, ki so zadevale prometni sektor, tam je uh, vedno zelo dobro upravljal s temi temami. Za nas je to velika izguba, mislim, da lahko tako rečemo. Bil je res čudovit človek. In želil, želim njegovi družini, pa tudi vsem njegovim bližnjim, oziroma izrekam jim uh, iskreno sožalje v imenu celotne politične skupine socialistov in demokratov. Vsekakor ga bomo ohranili v spominu, ki bo ustrezen in s številnimi drugimi kolegi se tu prav gotovo strinjamo. Tako da se zahvaljujem tudi njegovi asistentki Petri, ki je tudi eh, politično in vsebinsko veliko storila eh, za njo, eh, tudi veliko mu je pomagala. Bil je, bili smo zelo dober tim, tako da vsem v njegovi družini želim vse dobro v prihodnje in hvala, da ste mi dali besedo. Merci beaucoup. Hvala lepa, Ismail. Hvala skupine socialistov za, za vaše besede in sodelovcem Jensa Nilsona naj povem, da so moja vrata vedno odprta za vas, ne glede na to, kar se zgodi. Vem, da je to sedaj žalostno trenutek, dragi kolegi, vendar imamo obveznost, da še naprej nadaljujemo in se tudi borimo na drugih področjih, tudi na njegovem dosjeju. Naprej bomo delovali v njegovem imenu in bomo tudi nadaljevali z njenim redom, če dovolite. Torej, gremo. Hvala za te trenutke, ki smo jih sedaj delili. Gremo naprej z našim dnevnim redom. in govorili bomo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu. Prenovitev bom kar dala besedo gospodu Liberackiju. Dobrodan, gospod Liberacki. Ste dobro? Predstavili nam boste svoj osnutek poročila. Glede pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu, dragi kolegi, naj spomnim, da gre tu za zelo pomembno zakonodajni predlog, ker zadeva eh, življenja ogromno eh, evropejcev in je zelo pomembno za državljane, ki trpijo zaradi invalidnosti. In vlak je za nje lahko zelo pomembno prevozno sredstvo. Gospod Libratski, izvolite potem dala besedo poročevalcem v senci in drugim poslancem, ki bo to želeli. In dala bom tudi besedo gospodu Kulunu iz eh, ekonomsko-socialnega odbora. Kasneje boste tudi dobili besedo, tako da, boste, tako da bomo slišali, kakšno je stališče ekonomsko-socialnega odbora. Prav tako pa bomo dobili tudi odgovore od eh, komisije. Eh, gospod Liberacki, beseda je vaša, izvolite. Hvala, gospa predsednika. Ni tako pogosto, da povdarjate tako pomembnost takšnega dokumenta in veseli me, da sem poročevalec glede tega poročila in res se bom eh, prizadeval za to, da bomo vsi zadovoljni. Najprej bi se zahvalil svojim sodelovcem. Rad bi našel dobro rešitev za proizvajalce oziroma za izvajalce storitev, se pravi želežke podjetja in za stranke. Če nam to ne bo uspelo, ne bomo uspešni, če ne bomo privabili strank, ne bo popraševanja, ne bo nobene potrebe po teh storitvah. Torej potrebujemo ravnovesje. To je prvi splošni komentar. Drugič, naše uredbe imajo dolgo zgodovino Osnovni dokument je bil iz leta 1991. Torej, to je nekakšno ozadje za spremembe, za regulatorne spremembe v železniški industriji. Moramo tudi imeti v mislih, da obstajajo velike razlike med različnimi deli Evropske unije, In tisti, ki so bolj napredni, morajo biti pozorni še na tiste, ki so manj napredni. Zaradi tega je zelo pomembna tudi struktura in tako bom tudi oblikoval svojo pred, svoj predstavitev. Evropski sistem je primerjavi z drugimi državami sveta precej dober, vendar bi moral biti boljši in moral bi biti. Mm, ozadje, ki omogoča stalno izboljšanje. To bi moral biti stalen cilj tega sektorja, torej stalno izboljševanje kakovosti storitev in varovanje potnikov. Potniki se morajo čutiti varno, če se odločijo za te storitve in morajo paziti, da se izboljšujejo. Pomemben je ukvir, pomembni so odnosi med potniki in prevozniki. Poseben del poročila se nanaša ljudem z zmanjšanjem mobilnostjo. In to povdarjam, ker sem imel veliko razprav glede tega in tega se zavedam in res se bom skušal to čim bolje predstaviti. Kaj je pomembno? Železniške storitve za potnike morajo biti tudi cenovno dostopne, dostopne in konkurenčne. Kaj pomeni, da so cenovno dostopne? Da vsakdo lahko plača ceno dostopne, pomeni, da mora biti fizično dostopne in to, da lahko tudi plača za to dostopnost. In potrebujemo koherentni sistem železniških storitev v Evropi. Torej, to je odprt prostor za evropske potnike, povezan prostor. To je zelo pomembno. In še ena uvodna opomba z moje strani. Moramo dati enake, enake shodišče, kot je za druge vrste uh, pre, prevozov. Konkurenčnost mora biti pravična. Kaj to pomeni? Moramo iti z roko v roki, da skrbimo za to, da je administrativno breme, breme čim manjše. Torej, da železniški promet ni v slabšem položaju kot druge vrste. Uh, prevozov. Vso te poročila je plot tega, da sem se posvetoval z 22 deležniki in dobil sem tudi veliko podporo strani Aleksandra Vogt. Izvedla so več kot 40 različnih sestankov in imela sva tudi mini hearing 20. februara letos. Sam predlagam 54 blogov sprememb, ki so bili objavljeni 28. februarja in o tem smo se tudi delno pogovarjali 6. marca na delovni skupini SND za, pre, za promet. Ti predlogi sprememb so namenjeni temu, da bi izboljšali dostopnost železniških storitev za serovske žaljane, da bi omogočili večjo dostopnost tistim, ki so uh, Uh, ki imajo invalidnost in da bi spodbujali konkurenčnost in da bi spodbujali ženski sektor, da, da se čim bolj uh, izboljša, da omogoča pravične uh, vozovnice in da predstavlja sektorske rešitve. Rad bi povečal konkurenčnost uh, železnic v inter in intermodalnem pristopu, tako da lahko Eh, imamo konkurenco med različnimi želeniškimi podjetji med sabo. To je lahko dobro za potnike. Potem izjeme. Na področju uporabe uredbe predstavlja nekaj eh, izjem, ki bi jih rad eh, predlogo, ki bi jih predlagal, da jih ohranimo do 31. decembra 2024. Tu gre zlasti za 13 novih držav članic, morda jih ni ravno 13, kajti Malta in Cipr nimata železa, torej 11 novih držav članic je tu zajetih. Zakaj do leta 2024? Ker ta večletni finančni okvir omogoča posodobitev železniške infrastrukture. In To ne bi se zgodilo do 2024, torej to je dobra letnica, zato začnemo izvrševati uh, eh, pričakovanje glede kakovosti storitev. Potem imamo tudi uh, eh, 46 glede rezervnih načrtov, glede delitve. Eh, podatkov glede kakovosti storitev, vse to imamo priloge sprememb. Potem pomembno, da imamo eno točko za vse, za vse potnike, recimo za pritožbe. Moramo se izogniti uh, podvajanjem s četrtim železniškim svežnjem, kajti sodeloval sem z nekaterimi vami na četrtem železniškem svežnju glede obveznosti javnih storitev in zato menim, da se moramo izogniti podvajanju, kajti podvajanja bi lahko tudi privedla odločnih kontradiktornih položajev. Potem pomembno je omogočiti dostopnost ljudem za zmanjšeno mobilnostjo. Naš poročevalc meni, da trenutni zakonodajni okvir ne odraža vsega tega, kar se dogaja v realnem življenju, zato predlagamo, da bi celotni življenjski sektor v EU bil dostopen 24, oziroma dostopen, če nekdo vloži zahtevo za dostopnost 24 ur pred odhodom. Komisija pa je imela 48 urni rok. No, to smo uložili v predlogu 44. Že danes večje ženske postaje omogočajo dostopnost eh, vsem potnikom z ali brez najave uh, dajejo pomoč, ko je potrebna. Pomoč mora biti brezplačna. To je napisano v plasmi 40. Železniške storitve morajo uh, vedno delovati na poštajah v plasmi 44. Potem nacionalni regulatorni organi morajo eh, preverjati, če prihaja do ustrezne dostojnosti, zato da bi preprečili to, da želeniška podjetja ali želeniške postaje tega ne bi izvajale. Če, vem, da če bomo naložili eh, prevelike obveznosti majhnim želeniškim postajam, bomo morda ubili te želeniške postaje. Tega si seveda ne bi želel, ne bi želel ubil uh, naših želeniških postaj. Potem dostopnost vozovnic in dostop. To je In uh, eh, dostopnost povezovalnih vstopnic, to je pomembno tudi zato, da uh, spodbujamo privlačnost uh, eh, deležkega prometa. Vendar ni zakonodajalec tisti, ki mora naložiti sodelovanje med podjetji na področju izdaje vozovnic. V okviru odprtosti trga moramo železniški promet obravnati kot druge vrste prometa in mora dobiti možnost, da razvija takšne možnosti sam. V tem kontekstu direktiva 2016 skozi 36 eh, člen 13a zahteva od želenšega sektorja, da predstavlja tržne pobude, oziroma da jih predstavlja do leta 2022 popoln poslovni model je že bil razvit strani določenih eh, železniških mm, izvajalcev. 17 takšnih je in druge bi radi spodbudili naj se pridružijo tem prodajalcem uh, eh, vozovinsko, so recimo Silver Line, Train Lines, tako da bodo ponujali uh, čezmejne vozovnice ali uh, vozovnice za daljša kombinirana po, m, potovanja. Od julija 2017 14 želenskih prevoznikov sodeluje v Evropski uniji na podlagi eh, komercialnega sporazuma, s katerim želijo eh, omogočiti nadaljevanje potovanja, če pride do ehm, disrupcije v železniškem prometu. Torej, takšen razvoj treba spodbujati. železniški sektor se mora odzivati na zahteve evropskega zakonodajalca. Včasih pa sami delujejo, vaš poročevalec bi predlagal, da se držimo rokov iz četrtega železniškega svednja. Poleg dostopnosti uh, eh, večstopenskih vozovnic, moramo potnike vedno obveščati o njihovih pravicah. Ko potovanje z vlakom vsebuje uh, vozovnico, ki se potem povezuje z drugim potovanjem. Prvi ukrep je nekaj, o čem smo se veliko pogovarjali. Prvi ukrep je to, da bi spodbujali konkurenčni prostor med železničami in letalskim sektorjem. Imam recimo večje mesta Brusel, Pariz, mm, London, Amsterdam, kjer prihaja do konkurence med železnico in letalim. E, pri železnicah nimamo koncepta više sile, vendar terorizem je še vedno navzoč. Tole sam bi predlagal, da bi prvi ukrep lahko bil to, kar uh, vključuje jasno pregled takšnih uh, možnosti, takšnih primerov, to je predlog smer 34. Z vidika potnikov menim, da potnik ne pričakuje nujno škodnine operaterja v takšnih primerih. Potnik pa, si, pa potrebuje pomoč, ki mora biti vedno na voljo. In to torej predvideva tudi ta osnutek poročila. Potem nadaljne spremembe glede na predlog komisije so to, da bi uvedli določene spremembe, spremenili, kajti nekaj, kar predlaga komisija, je škodljivega za prihodnost železniškega sektorja. In včasih so tudi nekoliko nerazumne. En takšnih primerov je člen 16.2, ki zahteva od železniških podjetij naj preusmerijo svoj promet, če pride do disrupcije letalskega prometa. To je preusmerjen 29. Mi menimo, da trenutni člen 16 pokriva več možnosti. Prvič, da damo možnost popolno uh, povrnitev cene v zonice drugič, preusmeritev v prvi možnosti in tretjič, preusmeritev skladno željami potnika. To so pač možne, različne možnosti. Poročevalec podpira možnost, ki jo predvideva komisija, da se da nadomestilo za sezonske vozovnice, vendar ne ve, če je to tehnično možno brez velikega Eh, upravnega armeja, čeprav smo 32. Torej, v določenih držav članicah so železnice v slabem stanju, vendar to, zato niso krive železniške podjetja, temveč je to posledica nacionalne transportne politike, ki je spodletelo, ki ni investirala pravočasno v železniški sektor, vendar ima priložnost to, eh, to zavrzel zapolniti z evropskim denarjem. In naslednji koraki. Imamo predloge, da bi prestavili določene faze, da bi premaknili, preložili in moramo se odločiti glede tega trenutno. In časovnica naslednja. Rok za predloge sprememb je 22. marec 2018 ob 11. Naslednji sestanek vprašalcev v Senci bo 17. aprila 2018 glasovanje odboru Tran, pa junija 2018 trialog je nekaj, kar bi si želeli zaključiti do konca tega zakonodajnega sklica. In če se tega, če dožemo doseči, potem se res moramo držati teh rokov. Hvala za vašo pozornost in hvala za ta prijazen uvod, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod Liberacki. Presegli ste svojo vlogo pročevalca. Sama povem, kakšna je časovnica, kakšni so roki. In tudi nečem se ga bomo lahko držali. Torej, sedaj odpiram razpravo. Izvolite, gospod Rolvedje. Bonjour, hvala lepa, gospa predsednica. Hvala vsem za ta zelo zanimiv dosje. Hvala za to, ta osnutek poročila in za vaše priloge sprememb. Zlasti glede eh, pravic potnikov. Všeč mi je, da se držimo časovnice, oziroma upam, da se bomo držali, tako da bomo lahko hitro napredovali pri tem ključnem dosjeju za uporabnike evropskih železnic, vendar pa se glede ločenih stvari ne strinjam z gospodom eh, poročevalcem. E LS meni, da to mora biti del reforme železniškega preteka, ki smo ga sprejeli 2016. Moramo sprejeti zakonodaj glede pravic potnikov. To je pomembno za Eh, odprene konkurence pri želenškem eh, prometu in tudi za potnike. Uspešna konkurenca pomeni, da imamo uniformna pravila za vse evropske potnike. Tako bomo ohranili zaupanje potnikov in tudi držali se bomo svojih ciljev glede okolja, glede konkurenčnosti in tako naprej. Moramo biti učinkoviti in zato potrebujemo štiri močne ukrepe. Izvajati to besedilo v celoti in brez izjem že v leta 2019. Uh, eh, nacionalne trge, ki so odprli uh, za konkurenco, bodo imeli enako izhodišče in enaka pravila. Moramo odpraviti uh, rabo regionalnih mm, pravil, kajti. 90 odstotkov potnikov uporablja ta sistem. Deset let po prvi uredbi le štiri države članice se držijo eh, te uredbe, bi jim čestitev, bi pa vendarle gotovil, da je zelo pozitivno za njihove dodatno plačevalce in potnike. Za druge pa pomeni, da se ne spoštujejo njihovi potniki. In eh, to je politična izbira, ki se mi zdi slaba. Drugič, moramo Eh, zagotoviti enotno vozovnico za potnike. Če pride do disrupcije, je treba eh, dati eh, prednost pre usmeritvi, ne glede na to, da je operater proge oziroma vlaka. To mora veljati tako za železniške pozornice, kot to velja pri letalskih potnikih. 80 milijonov ljudi ima težave z mobilnostjo, zato se moramo res prizadevati eh, za njihovo eh, dostopnost, tako da gredo lahko lažje na počitnice, na delo in tako naprej. In to ne sme biti nekaj luksuznega, temveč pravica za vsakogar. Eh, pozdravljam to, da. Eh, se skrajša čas najave eh, takšnega potnika želenjski postaje in sicer v funkciji vrste postaje. Prav tako moramo spremeniti mehanizme za očkodnine, glede na realnost eh, situacije in prag za očkodnino moramo znižati na 30 minut. Če če bomo to naredili, bomo spodbujali uh, potnike, da pustijo avtomobile uh, doma. Železniška podjetja so zelo pomembna, imajo veliko odgovornost in konkurenčnost jih bo spodbujala, da bo čim bolj zaupna. Potniki bodo tako dobili uh, storitve skladno z davki, ki jih plačujejo. Torej, na, za naše potnike bi to pred, predlagal in upam, da bomo kljub našim razhajanjem vendarle uspeli eh, doseči revolucijo v želeniškem sektorju za naše potnike. Muzelje, gospa Foster, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica in hvala poročevalcu. Sama nisem poročevalka za to temo. vendar mislim, da večina tega, kar smo slišali, vedno skladno splošno s tem pristopom. Poročevalci je povedal ključna področja, glede katerih se lahko vsi strinjamo, ko gre za Združeno kraljestvo, kot britanska poslanka, lahko rečem, da smo mi že presegli številne minimalne standarde ki obstajajo v stoječi EU regulaciji in to bo tako tudi ostalo in to je dobro ne smemo iti nazaj. In prva točka, o kateri bom govorila, so potniki z zmanjšano mobilnostjo. Tu lahko še veliko storimo. Včasih je to logistično težko. V Evropi imamo številne zelo stare želeniške postaje. In eh, včasih je težko zagotoviti pomoč, zdi se preprosto, vendar eh, je treba imeti ustrezne naprave, osebje za to in pomembno je, da ste to izpostavili za ključno točko pri prenovitvi uredbe, ko gre za povezane vozovnice. To je zelo pomembna tema za naš odbor. Mislim, da smo o tem govorili že leta 2002-2003, vendar nismo dosegli veliko napredka. In mislim, da je to res ključna tema zlasti, če vemo, da želimo, da bi ljudje potovali na dolge razdalje z hitrimi vlaki. In zelo je slabo, če je težko dobimo takšne vozovnice iz ene države v drugo državo. Torej res moramo za to skrbeti in dobro je to poudarjati, kaj ti veliko operaterjev res mora tu nekaj storiti. Kar zadeve izjeme pozdravljam rok 2024, to je najbolj razumen rok in zadnja eh, točka, ki ste omenjali, višja sila, višja sila velja za vse oblike prometa, če pomislite, ne glede na to, ali ste na avtobusu, na ladji, na letalu in to so pač okoliščine, ki so onkraj nadzora prevoznikov. In kaj tu lahko storimo? Lahko uporabimo to formulacijo, ki jo uporabljamo v letalskem prometu, obveznost skrbi. Torej, uh, morajo se zavedati, da morajo poskrbeti za potnike, da jih morajo dobro obveščati in da morajo zagotoviti pomoč in to čim prej. Zlasti recimo, če pride do zelo slabih vremenskih pogojev ali kaj podobnega. Nasplošno podpiramo načela. Poročevalec ima zelo uravnovešen pristop in mislim, da lahko računa podporo EKR. In uh, torej, hvala lepa za vaše delo. Merci beaucoup, Madame Foster gospa Foster. Gospod Van Multenberg, izvolite. Hvala. Kot ker eh, Jens Rodo, ker pročevalj Svensica Alde ni z nami, bi želel spostaviti ključne eh, stališče v njegovem imenu. Kot Alde smo vzeli na znanje osnutek poročila poročevalca, ampak naš namen je, da bi poskrbeli, da se bo ta nova ureditev dejansko sredotočila na potnike. Potniki bi morali biti v srču te ureditve, kajti želimo si harmonizacije minimalnih pravil visokih standardov na evropski ravni za zvarstvo potrošnikov. Nažalost, pa pa potrebno. Poročevalec tukaj uh, omejuje določene predloge komisije, nam, namreč ponovno uvaja iz, iz, uh, izuzetja, potem uh, uh, uvaja minimalne standarde, naprimer, kar zadeva prodajalce vstopnic. Menimo, da je to obžalovanje vredno, kajti izkazalo se je, da je trenutna uredba nezadovoljiva z vidika. Pr, uh, potnikov, tako da za Alde to stališče ni spremljivo. Prav tako bi morali ukrepiti prizadevanja v smislu enotnih vozovnic. Pot Potniki bi morali imeti možnost, da iščejo vse o, možnosti in da jih o, kupijo in pravzaprav bi morali vedeti, da bodo prišli na koncu na željeni kraj, če tudi bo kje kakšna vezava padla ali če bo prišlo do zamud. Torej, o, potrebovali bi več enakovrednega položaja med kombiniranimi točkami, eh, vstopnicami in enotnimi vstopnicami. Celotno pa mora biti ta sektor bolj privlačen, tako da bomo povečali število potnikov, ki potujejo z vlaki. Va, vedno sem povem, da sem tudi poročevalec v senci za mnenje v IMKU in to um, zadeva pravilo 53. In v našem poročilu bomo vsekakor v ospredje postavili potrošnike. In mislim, da bi moralo to biti tudi izhodišče za poročilo odbora za promet. Torej, če sem zelo konkreten in kratek, če želite zagotoviti podporo skupine Alde, se mora poročevalec biti pripravljen še s temi temami, ki sem jih izpostavil. Hvala eh, za pozornost in veselim se že razprave. Merci. Hvala. Lepa. Gospod Kramer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa tudi poročevalcu. In tukaj računam na dobro sodelovanje tudi v prihodnje, kajti oba se zazemamo za železnice. Škoda je, če že ne sramota, da po desetih letih, ko smo imeli zakonodajo, da ta zakonodaja v nekaterih državah dobro deluje, pri tem pa moramo pripraviti pripraviti novo zakonodajo, kajti uh, stara zakonodaja imela toliko izjem, da eh, je bilo mogoče dobro izvajati le v štirih državah. Tam, kjer je bilo mogoče uveljaviti vse te eh, izjeme, eh, je bilo mogoče tudi ureditev dobro izvajati. Skratka, kakorkoli že vse izjeme, vseh izjem ne bi smeli dopustiti tako, da ne bi mogle države članice reči, to je bila evropska zakonodaja, vendar se nas sploh ne tiče. Tega si ne smemo dovoliti. Par stvari bi želel izpostaviti. Force majeure, višja sila. Zakaj bi to zdaj uvejavljali? Tega prej ni bilo, pa tudi to ni predstavljalo težav. V 15 letih je bilo izračunano iz zveze poročevalcev, eh, oziroma iz zveze poročevalcev, da naj bi za 15 v 15 letih morale države članice uh, plačati nič cela 15 milijonov evrov. Zakaj bi to morali sedaj uh, na novo urejati? Iz zračnega prometa vemo, da je za vsako zamudo so se sklicevali na uh, višjo silo in potem so bili postopki tako dolgi, da so ljudje obupali. Mislim, da moramo stvari postiti, kot so bile. Uh, in potem bi moramo potem eh, zavezati podjetniške prevoznike, da poskrbijo za določeno zavarovanje kot zasebniki. Uh, se tudi moramo uh, zavarovati proti višji sili, ko nam zagori hiša ali kaj drugega. To bi morali zahtevati tudi od železniških privoznikov, ne pa da gre potem škoda na breme potrošnikov in potnikov sedaj pa še enotna vozovnica, da, da še vedno niso železnice dojele, da je to pomembno, da še niso sprejele pobude na tem področju, s tem omejujajo svoje pristojnosti in tudi konkurenčnost do drugih uh, načinov prevoza. Torej potrebujem vse informacije, vsaj po vsej Evropi, torej kdaj peljajo vlaki, kakšna je cena in kakšna je odgovornost. Kako naj to uredimo? No, mislim, da se ve, to se lahko vidi tudi na lokalni ravni, naprimer v Berlinu imate več kot 30 avtobusnih podjetij, pa se lahko dogovorijo glede tega. Torej, tukaj ne potrebujemo novih predpisov, kajti za potnika je pravzaprav eh, vse eno, kdo to postori. Potem, kaj mi je še pomembno? Seveda, potniki z omejeno mobilnostjo. In 48 ur je predlagala komisija. 48 ur naprej naj bi invalid na vozičku sporočil, da bi želel izstopiti nekje in da bo tam potreboval pomoč. To ja, ni skladno z realnim uh, življenjem, sploh pa ne v digitalni dobi. Torej moramo to pročiti, kje te stvari delujejo. Na nizozemskem to deluje. Eno uro prej mora potnik to sporočiti, pa deluje. In če to deluje na nizozemskem, zakaj ne bi moglo to delovati tudi v Nemčiji, Franciji ali kje drugi? Torej, da pride komisija na takšno zamisel, da je treba to sporočiti 48 ur naprej, čeprav eh, imamo naprimer na nizozemskem že pozitivne primere, naj do razume, kdo lahko, jaz ne morem. Pa še nekaj, kar mi je zelo pri srcu, seveda. Torej, eh, možnost koles, da kolesar vzame kolo na letalo. To se je zgodilo na zahtevo um, nemške vlade in je uh, bilo sporočeno, da če to ne omejuje delovanja, da je to dovoljeno. Meni še ni znano, da bi kdaj uh, to omejevalo delovanje ali bi bilo preveč zapleteno. Seveda, potem bi bilo uh, treba prepovedati morda vstop starejšim potnikom, kajti oni za vstop na vlak potrebujejo še dlje kot pa tisti, ki vstopajo z uh, kolesi. Torej, v Nemčiji vidimo, da to deluje. Tudi v, v Avstriji imate noj Railjet, ki je bilo potem naknadno uh, dodana možnost. Torej, uh, Zakaj to železnice um, omogočajo? Zaradi tega, to, ker to omogoča in veča njihovo konkurenco. Na Flix avtobusih, torej na avtobusih iz uh, Flixbusa to omogočajo. In samo to uh, je pri avtobusih Flixbus pomenilo, da vsako leto pripeljajo 10 tisoč kolesov na uh, Savo. Torej tukaj upravljalci železnic zgor izkoriščajo slabe izgovore. Torej tukaj moramo ostati strogi in reči, to je del zakonodaje, to mora biti obvezujoče za vse potnike, da torej lahko sabo vzamejo na vlak tudi kolo. Torej, veselim se že razprave, zahvaljujem se za ta predlog, seveda bo treba ta predlog komisije še izboljšati in mislim, da bomo lahko našli dobre kompromise, kajti za nas ima prednost um, potnik, ne pa železniško podjetje. In če smem še povedati zaključno misel, ko je prejšnji upore, uh, vod, vodja Deutsche Bahn um, uh, zapustil svoje uh, mesto je zato dobil 2,3 milijone evrov odpravnine in s tem bi lahko 20 let pravzaprav financirali stroške više sile. Hvala. Gospa Kilonen, želite besedo? Izvolite. Thank you, madam chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage kolegice, dragi kolegi. Lepa hvala Bogoslavu za to delo na pomembnem dosijaju. To je pomembna uh, tematika in najpomembneje je treba uh, izpostaviti to, da je na vrhu stranka. In le na ta način bomo dosegli, da bo se več ljudi prevažalo z vlakom in izkoriščalo železniš, železnice. Več besed uh, je pomembnih za nas, namreč dostopnost, varnost, prožnost, in to vse z vidika potrošnika. In ko imamo pregleden in odprt sistem, ko je potrošnik dejansko na vrhu vsega, takrat bomo lahko organizirali dobre železniške storitve, kakršne bi pravzaprav že danes morali imeti po vsej Evropi. Dobro, nadaljujmo še uh, v prihodnje, sodelujmo naprej in mislim, da bomo našli dobre rešitve, pa tudi kompromise, če tudi se včasih zdi težko najti kompromise pri temah, kot so više sile in tako naprej, ampak mislim, da kompromisi so mogoči. Hvala. Merci beaucoup, madame. Hvala lepa, gospod Kirjanen, za ta optimizem. Sedaj bom imela čas za govor, ker nekoliko zamujem. Gospod Bar, ena minuta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Hvala tudi poročevalcu za ta predlog. Prejšnji teden smo se pogovarjali in z Bogoslovom sem že govoril o tem, da je sicer skušal biti uravnotežen, vendar pa bi lahko kljub temu bil pogumnejši. Kar se mene tiče, je treba na prvem mestu izpostavljati informacije o skrbo in tudi potovalno verigo, torej da mora imeti potnik možnost, da je zavarovan po vsej poti, ki jo opravlja. Potem nadaljna tema je čezmejni promet in seveda tudi nacionalni promet. Mislim, da ni prav, da bi tukaj uh, dodajali upravno breme, temveč moramo razmisliti, kaj eh, je koristno uh, in kaj je pomembno za potrošnika. Torej, ali je pomembneje, da plača par evrov več ali da ima na voljo nek aparat na voljo. Prav bi bilo, da bi imeli potniki možnost, da vozovnica kupijo na letalu brez pribitka in tudi, da um, ni treba tako, toliko časa vnaprej sporočati potrebe po pomoči. Po tudi uh, usposabljanje more biti sorazmerno. Kar zadeva pre, prečevanje nasilja, tukaj seveda ne smemo zniževati zaščite uporabnikov. Uh, in tukaj bom pripravil pravzaprav um, predlog, ki bo upošteval ta vidik. Gospod Ba, govorili ste minuto in pol. Hvala, da spoštujete čas za govor. Gospa Andresa, na minuto 30, izvolite. Ne vous y oublie pas. Nismo vas prebili, boste dobili besedo. Madame Anderson, excusez-moi. Anderson se opravičujem. Najprej gospa Rodron. Gospa Rodron, izvolite. Madame la Presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča v kontekstu prenosa četrtega želeniškega svežnja je naše stališče nekaj, kaj državni pričakujejo lahko pokažemo, da Evropska unija ni zgolj razgradnja javnih storitev in konkurenčnost teh storitev, temveč tudi varstvo potnikov. Spoštujem našega kolega, se mu zahvaljujem, vendar poročilo, ki ste nam ga predstavili, mora okrepiti varstvo pravic potnikov. Ni spremljivo, da ta uredba ne upošteva regionalnih in primestnih vlakov ki so del javnih storitev. Takšna izjema za regionalne primestne vlake pomeni, da izključimo 90 odstotkov potnikov iz uredbe. In ne smemo postiti ob strani teh potnikov, ki so pravzaprav tisti, ki so najbolj izpostavljeni disfunkcionalnosti želenskega prometa v svojem vsakdanjem življenju. Tako da bom uh, dala predlog spremljajo v tej smeri, da to vključimo uredbo in res eh, upam, da bomo lahko našim državljanom pokazali, da Evropski parlament ne zagovarja interesov želeniških eh, podjetij, temveč da zagovarja pravice potnikov. Delon. Gospod Vodolon, gospod Rik, izvolite. Eh, merci, vam, predsednik. Au moment de... Hvala. V trenutku odprtja monopolističnih sistemov, torej odprtja konkurence, morda čas za eh, spremenimo eh, potnika v stranko in lahko sprašam, če ima storitev na voljo javnosti. No, to je dolga razprava in stara razprava. Eh, pozdravljamo delo poročevalca. Torej, potniki dobijo pravice. In doslej smo pač menili, da če je zgolj plačeval vozovnico, je zgolj malo sodeloval pri tem sistemu ravnovesja. Torej na ta način so poteki bili nekakšne tretje vrstne stranke. Digitalizacija bi morala omogočiti to, da bi dosegli uh, račun za uh, potnika in s, in s katerim bi lahko dobil očkodnino, ki bi se potem odštela od nove vozovnice in tako, da se ne bi zgodilo, da bi moral potnik tožiti zaradi 25 evrov, 8 evrov, če pride do zamude za pol ure pri vozovnici, ki stane recimo 50 evrov. Torej, vozovnica bi morala omogočiti eh, potniku takšen status, kot ga ima potnik v letalskem prometu in potem enotna vozovnica. Moramo preprečiti, da bi železniška podjetja še naprej eh, skrivala svoje urnike, kar preprečuje povezovanje sistemov, kar otežuje kombinirana potovanja. Torej čas je, da v odprtem sistemu so podjetja podvržena konkurenci in morajo biti transparentni glede svojih storitev. Torej, še zadnja stvar, ki ni več veliko časa. Veliko govori, govorimo o pomankljivostih pri mobilnostih, vendar moramo poštevati tudi druge vrste mobilnosti. Recimo, če ste slepi ali gluhi, kako boste našli svoje, svoje vozilo in svoje mesto v vagonu? Gospod Rike, gospod Anderson, izvolite. Well, uh... Hvala. Nihče ne dvomi, da je poročevalec predan železniškemu sektorju. To je zelo očitno. In mislim, da dejansko je njegove mišljenje in pogled zanimiv, ampak s velikim spoštovanjem moram reči, da se mi zdi, da lahko tukaj storimo več. In tukaj se strinjam s komentarji gospoda van Miltenberga in gospoda Muzelijeja in drugih. Namreč menim, da je treba v osrče tega predloga postaviti potnike. In evropske pogodbe pravzaprav od nas to tudi zahtevajo, kar zadeva pravice potnikov. In želela sem vprašati poročevalca, kaj je zlasti imel v mislih, kaj ti vsi smo dobili podrobno pismo uh, Zveze potro, po, pravi, potnikov v železniškem uh, pr, prometu, z eh, pisom, ki pravzaprav zavrača veliko število predlogov sprememb. V luči tega bi ga prosila, da znova razmisli. In kar zadeva eh, višjo silo, njegova rešitev je, da bi pravno zavrgel odločitev Evropskega sodišča oziroma jo razveljavil. In mislim, da to ni nekaj pametnega za naš odbor, kajti ta rešitev pravzaprav niti ne omogoča srednje poti, kakršno omogoča predlog, predlog komisije. Torej, tukaj se navezujem na gospoda Muzelija. Mislim, da lahko tukaj najdemo neko srednjo pot, pa tudi srednjo pot v smislu. V, predhodne najave. Torej, cenim in razumem, da je bilo vse to pripravljeno v dobri veri, vendar pa sem presenečena in dokaj razočarana. In samo še postopkovno vprašanje, gospod predsedojoča, to je zlasti v vaših rokah, še zlasti, kar je povedal gospod van Miltenburg in glede na to, kako. Um, Kratka je časovnica. Sprašujem se, ali bi se znova lahko posvetovali z predsedojočim v IMKO. Uh, da bi morda lahko omogočili nekaj več časa za to, da bi pri tem eh, eh, svežnju bolj upoštevali potrošnike in potnike. Hvala, gospa Anderson. Imamo tri tedne za pogajanje kompromisih. Imamo čas za razpravo o tem. Gospod Celička, želite besedo? Ja, hvala. Uh, ja, zelo kratko, kajti razumem, da uh, nas še preganja čas, vendar bi želel okrepiti signal, ki ga je že dal Alde, pa tudi vidim, da nekateri drugi kolegi in kolegice iz drugih političnih skupin, vključno z SND, uh, mislijo enako. Torej, vse skupaj lahko povem v enem stavku. Mal, marsikaj iz tega poročila pravzaprav obrača stvari nazaj, vrti stvari nazaj. In to ne pomeni le, da izgubljamo iz rok priložnost, temveč smo tudi neodgovorni. Torej, mislim, da bomo lahko um, pripravili veliko bolj ambiciozno poročilo, uh, kjer bo dejansko potrošnik v ospredju. Prav tako želim, da bi s tem pripravili podlago za veliko več predlogov v prihodnje, ne le v tem sektorju, temveč tudi v smislu intermodalnosti. Veliko smo že govorili o integriranem izdajanju vozovnic, naprimer tukaj pa o tem sploh ne razmišljamo, čeprav seveda razumem, da govorimo zgolj o eni vrsti in načinu prevoza. Hvala. Hvala lepa. Gospod Telečka. Gospod eh, Piržan Kolon, predstavite nam stališče odbora ekonomskega in socialnega sveta. Da vam tri minute. Hvala lepa, gospa predsednica. Organizirana civilna uh, družba, ki jo predstavlja ekonomski, socialni in ekonomski odbor, je zelo pozorna na to vprašanje, ker eh, zelo le legitimno in je tako, da pač ne moremo govoriti pa smo tako prebivalcev, če nimamo hkrati tudi vseh potrebnih elementov za ta prost pretok. Ta uredba je eh, nepopolna, potrebuje izboljšavo, elemente, ki jih je predstavljal prečevalec, so ver za izboljšavo, morda bi morali iti dlje. Zlasti bi morali odpraviti vsega, večino stopanj. Včasih me to spominja kar na optaute, ki jih ruski žani tako zelo ne marajo. Mislim, da moramo glede te teme si bolj prizadevati in se čim bolj uh, zgledovati po tistih državah, kjer eh, ta sektor že dobro deluje, kjer že imamo določbe, ki uh, skrbijo za invalidne osebe. In invalidi niso samo tisti, ki imajo težave z mobilnosti, obstajajo različne vrste invalidnosti in vse to moramo poštevati. Danes smo v dobi digitalizacije in zdi se mi nekoliko nenavadno, da rečem šokantno, da ne moremo napredovati na nujne situacije in ko rečem hitro napredovati, kaj želim s tem povedati, morali bi zelo hitro dati očkodnino, zelo hitro dati uh, nadomestne sedeže na prevozni sredstvi in tako naprej. In za konec naj vas prosim celoten odbor glede tega, da obstaja potreba in sicer to, da se časovnice moramo držati, ne da čas mineva. Tu gre za element, ključen element za evropske državljane in to je zelo pomembno, da tako razumejo svojo zatopnost na evropski ravni. Moramo dati jasen signal, moramo povedati, da Evropska unija je blizu državljanov zlasti, tistim, ki imajo potrebo potem, da se premikajo. Tu imate sedaj priložnost, imate podporo civilne družbe, mi smo tu, podpiramo vas, prosim, pojdite naprej, imate podporo Evropskega socialnega odbora in mi smo pripravljeni to jasno povedati, kaj te to je to. Je tisto, kar je potrebno, moramo jasno povedati, eh, torej, kako zastopamo naše državljane. Hvala. Takšna odločnost. Hvala ekonomskemu socialnemu odboru. Čutim se podpirano. Hvala, gospod Kulon, za uh, vaše predloge in za to, da ste se držali časa. Zdaj pa gledam proti Evropski komisiji in dala bom besedo. Gospe uh, eh, Elizabet, kot ste tu, uh, dobrodošli, vi ste vodja GDMO, imate tri minute. Izvolite. Much, najlepša hvala, gospod predsedojoča, najlepša hvala, da ste temu dosjeju uh, namenili toliko pozornosti v vašem odboru, zato smo zelo hvaližni. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za to poročilo. Dejansko menim, da bi morali tukaj združiti interese ponudnikov storitev in potnikov. Glede tega se strinjamo. Reče pa moram, da kar zadeva naprimer železniška podjetja, da smo v našem predlogu videli, da smo si želeli njim pomagati, torej železniškim prevoznikom smo želeli pomagati, zato smo predlagali, da bi bilo breme za nje manjše, torej da bi imeli upravljavce infrastrukture, tudi imamo prodajalce eh, stopnic in eh, ostale, ki pravzaprav delijo breme prevoznikov v železniškem prometu. Seveda tukaj ne mislim, da smo s tem želeli povoziti zakonodajo na področju potrošniških pravic, prav nasprotno. Želeli smo ohraniti pravice, ki sodijo v četrti železniški svežen, tista pravila, ki pa so potrebna v smislu voznikov, naprimer sklevanje nujnih načrtov med vsemi temi um, akteri in ti načrti so in to sklevanje je potrebno v primeru množičnih eh, moten. Torej, tega do zdaj ni bilo in to predvidevamo. Prav tako smo želeli eh, tudi upoštevati potnike z omejeno mobilnosti. Kar zadeva usposabljanje, glede tega je bilo precej razprav, je bila naša zamisel ta, da bi Eh, predlagali nekaj, kar že obstaja na področju zračnega prometa. Torej, da ne usposabljamo zgor tiste osebe, ki so neposredno povezane z osebami z omejeno mobilnostjo, temveč tudi tiste, ki vstopajo v storitev železniškega prevoza. Kajti, če mislimo na invalide in uh, osebe z uh, omejeno mobilnostjo in njihove uh, vidike, potem mora biti to povezano tudi z razmisleki o proračunu, s čiščenjem, z osnovo prostorov in tako naprej. Torej, z vseh teh vidikov je to pomembno, zato smo vključili to v predlog. Višja sila. Uh, Res je, sodišče je razsodilo, da pravila CIV niso ustrezna, ker govorijo o škodi, ne pa o nadomestilu. Zato menimo, da ta pravila niso prav primerna v tem primeru. Uh, Naj vam povemo, kakšne so naše izkušnje z pravicami potnikov v železniškem prometu. Ne želimo si sodne, široke sodne prakse, ki bi tolmačila, kaj so morda izredne okoliščine in kaj ne. Zato smo želeli poskrbeti, da bi bile omejitve zelo jasne in omejene. Eh, tako da bi bile omejene na božja dejanja, ne pa na stvari, ki jih povzroči človek. Tako da bi bile opredelitve izrednih okoliščin dejansko zelo razumljive in jasne. In to je skladno tudi s pravili, ki jih imamo na področju um, potnikov, uh, ki se prevažajo z avtobusi ali pa z uh, ladjami. Torej, tu želimo ustvariti neko ravnovesje, vendar pa prav tako poskrbeti, da bodo ta pravila um, taka, da jih bo mogoče izvajati. Kar zadeva druga izpostavljena vprašanja, še zlasti pravila uh, za enotno vozovnico, menimo, da mora biti posem jasno, kaj potnik dobi. Mi želimo, da se potnik informirano odloči. To ni podlaga za pravila o enotni vozovnici kot taki. Ne, želimo si, da če potrošnik ne ve, kaj dobi, da mora dobiti vsaj enotno vozovnico, kajti nasplošno je to tisto, kar potnik pričakuje. In od o, eh, prevoznika je potem od, o, eh, eh, odvisno, da potniku pojasni, kakšno vozovnico ima, če pa tega ne stori, ta vozovnica velja kot enotna vozovnica. Kajti v prvi vrsti si potnik želi, da bi pride z točke A in B, ne pa da obstane nekje zaradi nepovezanosti železniških prevoznikov. Torej tukaj gre za pravilo uh, ki ureja breme dokazov pri enotni vozovnici in mislim, da s tem pravilom potnikom eh, lahko pomagamo in jih zaščitimo, kadar so pravice nejasne. Hvala lepa. Merci. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kota za vaše besede. Zdaj bom dala besedo našemu vprašalcu, gospodu Liberatskemu. Dve minuti, vem, da je tole malo časa, vendar se bomo o tem še pogovarjali. Tole, prosim, odzovite se na to, kar je dejala komisija, pa tudi predstavnik ekonomskega sadstva socialnega odbora in naši kolegi. Gospod Liberatski, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Morda bom svoj prispevek še skrajšal za 20 uh, eh, sekund. Kot prvo se ni mogoče odzvati na vsak prispevek, kot drugo je pomembno predvsem to, da smo vsi dobrega namena, eh, da imamo tukaj vemo, da govorimo o eh, milijonih potnikov in o pomembnem sektorju. Skratka, vsi tudi smo izrazili pripravljenost sodelovanja, zato se vam lepo zahvaljujem. Prav tako pa mislim, da nas vse skrbijo vprašanja, kako poskrbeti za dobrobit potnikov, da bo torej ta predpis umerjen po potrebah potrošnikov. Prav tako pa govorimo o dostopnosti, um, dostopnosti in uravnoteženosti med podjetji in uh, potniki. To je zelo socialistični pristop, ni mi bilo treba tega povedati, ampak Kristin Revo je v imenu socialistov uh, to omenila in jaz se pravzaprav z njo strinjam, kar zdaj v socialnega pristopa. Torej, vsem se zahvaljujem za prijazne komentarje. Naj povem zelo jasno in glasno, da želim še naprej sodelovati z vsem. Moj namen pa je boljše železniče, več potnikov, rastoč železki sektor, ki bo tudi bolj koherenten v Evropi. Hvala lepa. Hvala, gospod Liberacki. Torej, rok za oddajo predlogo sprememb je torek 27. marec ob 11. Moram ponoviti, ali ste se vsi zapisali dobro. Gremo naprej. Umestna ocena instrumenta za povezovanje Evrope. Torej, tukaj za umestno oceno naložbe v infrastrukture, ki so pametne in trajnostne v Evropi, je predmet, ki nam je zelo blizu nam odboru za promet, zato je zelo pomembno, da se seznanimo z rezultati, ki smo jih dobili do danes. Če želite klepetati, gospod Ronomizvlje, Če želite gledati, prosim, zapustite dvorano. Hvala. Torej, pomembno je, da se seznanimo z rezultati, ki so bili pridobljeni do danes, pa tudi, da se pogovarjamo in da nekaj izluščimo iz te ocene za prihodne obdobje financiranja, torej, ko gre za prihodni večletni finančni ukvir, ki bo odločilnega pomena za nadaljevanje in zaključek del na našem TNT-u. Pozdravljam gospoda Olivija Sije. Dobar dan. Prihajate iz GD Move. Hvala, da ste tu. Dali vam bomo besedo za to, da predstavite svojo predstavitev. Pozorno vam bomo prisluhnili. Na to pa bo imeli spravo s tem v zvezi. Imate deset minut, izvolite. Za vašo predstavitev, gospod Sija, beseda je vaša. You, Chair, uh... Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala, da ste nam dali priložnost, da vam predstavimo umestno oceno instrumenta za povezovanje Evrope. Komisija je to sprejela pred nekaj tedni. Naš namen je, da bi pogledali, kaj se je dogajalo v prvih treh letih izvajanja tega projekta in kakor ste dejali tudi vi. Želimo izluščiti kakšne lekcije, ki se jih lahko naučimo. Pokrivamo promet, energijo in digitalni spektr, danes pa se bom posvetil prometu. Na začetku nekaj številk. Kaj je treba vedeti vedeti je treba, da izvajanje programa teče dobro. Če predstavim samo eno številko, bi predstavil četrti stolpec z leve, torej 95 odstotkov proračuna je že bilo izvedenega v nepor, obliki nepovratnih sredstev. Gre za nepovratna sredstva, torej ki smo jih uspeli mobilizirati po treh letih in pol izvajanja. Gre za zaveze in plačila. Na ravni proračunskih zavez smo pri 40 odstotkih, kar zadeva plačila pa 16 odstotkov. To drugo številko želim še posebej izpostaviti, torej 40 odstotkov, zato ker želim povedati, da s proračunom upravljamo tako, da vsako leto progresivno mobiliziramo sredstva glede na dejansko doseženi napredek pri ukrepih. To pomeni, da lahko denar usmerimo tja, kjer je to potrebno. K temu se bom vrnil še kasneje. Kar zadeva porazdelitev sredstev, kakor veste, uredba o instrumentu za povezovanje Evrope, pokriva prometno infrastrukturo precej široko, ampak opredeljuje tudi jasne prednostne naloge, ki jih seveda spoštujemo. Čezmejna razsežnost programov je za nas ključnega pomena. 66 odstotkov proračuna je bilo namenjenega ključnim koridorjem v omrežju, če dodamo še ERTMS in druge vse evropske sisteme, potem lahko rečemo, da smo tukaj dali nekaj več kot milijardo, za Cezar 1,3 milijarde. Vidimo lahko torej, da je velika večina sredstev res namenjena čezmeni razsežnosti teh omrežij. Izpostaviti želim še nekaj. Med prednostnimi nalogami, ki jih imamo, so tudi inovacije. Inovacije so res v, v spredju v zadnjih mesecih in letih, odkar smo predstavili razpis za inovacije, še posebej kar zadeva alternativna goriva. To je element proračuna, ki se bo prav gotovo razvijal še naprej. Ne pomeni seveda, da določenih področji nismo pokrili ampak ugotovili smo, da bi bilo morda dobro, če bi proračun nekoliko prilagodili za to, da bi sledili razvoju političnih prednostnih nalog. Brez dvoma je razogličenje ob digitalizaciji zelo pomemben element. Kar zadeva financiranje glede na način prevoza, ne bo vas presenetilo, kajti sledimo pravilom upravičenosti v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, zato je največji del proračuna bil namenjen železnici in kopenskim plovnim potem. Cesta in zrak sta povezana z digitalnimi vidiki ali z elementi, ki izboljšajo učinkovitost tega načina prevoza, enako velja tudi za morje in multimodalne načine prevoza. Povdarjamo torej lahko, da se večina proračuna za CEF posveča trajnostnim načinom prevoza. Še nekaj besed glede komplementarnosti z drugimi programi EU, tudi to smo vključili v oceno. Morda bi se moral posvetiti programu, ki je brat ali sestra CEFA, gre za kohezijski sklad in ERDF. Ta dva sta najbližje CEFU in če si pogledamo številke, lahko vidimo naslednje. Podpora osrednjemu omrežju znaša 40 milijard v tem obdobju. 23 jih prihaja iz instrumenta za povezovanje Evrope, preostanek pa iz kohezijskega sklada 13 in e RDF 4 milijarde. V večini primerov to ne predstavlja problema glede prekrivanja oziroma komplementarnosti, kajti CEF je namenjen čezmejnim elementom in še posebej železnici, Kohezijski sklad in e RDF pa pokrivata tudi druge dele omrežja. Ampak v nekaterih primerjih, še posebej pri železnici, prihaja do delnega prekrivanja in to moramo upoštevati. Zaenkrat komplementarno zagotavljamo v fazi programiranja in v fazi izbire projektov. Tam sodelujemo s kolegicami in kolegi iz GD Regijo in sodelujemo tudi s na ravni konvergence pravil, ampak v oceni smo gotovili, da imamo tukaj še nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Še nekaj besed o finančnem instrumentu in komplementarnosti z EFSI. Finančni instrumenti CEF so bili na voljo prej, šele potem je prišel EFSI. To pomeni, da je bilo veliko projektov razvitih v okviru CEF in potem so bili ti projekti dodatno razviti v okviru EFSI. Kar zadeva lekcije, mislim, da veste, da govorimo o tem, da bi različne finančne instrumente združili v en sam sklad na ravni komisije in v to smer gremo tudi v primeru CEFA in EFSI in mislim, da je to splošna usmeritev, v katero bomo šli v prihodnosti. Kar zadeva oblike podpore, CEF deluje predvsem na osnovi nepovratnih sredstev, večina proračuna se porabi na ta način, imamo splošno ovojnico in 11 milijonsko kohezijsko ovojnico oziroma milijard To nam omogoča, da optimiziramo uporabo proračuna s pomočjo načela uporabi ali izgubi, use it or lose it. To izhaja preprosto iz dejstva, da ne mobiliziramo celotnega zneska nepovratnih sredstev že na začetku izvajanja projekta, kar nam omogoča popravke in prilagoditve upoštevamo naprimer spremembe in če pride do spremembe sporazuma glede nepovratnih sredstev, če naprimer projekt teh sredstev ni sposoben absorbirati, lahko ta sredstva potem preusmerimo nekam drugam in to lahko koristi drugim programom in drugim projektom. Zelo pomembno je, da načelo uporabi ali izgubi ni kazen to je denar, ki ga ne bi uporabili v okviru nekega projekta, torej lahko bi ga izgubili, lahko pa bi ta denar preusmerili nekam drugam in koristili kakšnemu drugemu programu. Uporabljamo tudi finančne instrumente, omenil sem že dejstvo, da je instrument za povezovanje Evrope neke vrste predloga za nastanek EFSI in Govorimo tudi o blendingu. Uporabljamo naprimer neuratna sredstva skupaj z finančnimi instrumenti ali drugimi oblikami zasebnega denarja. Decembra smo imeli prvi razpis in ugotovili smo, da se je tega projekta odeležilo veliko nacionalnih komercialnih bank, pa tudi drugih bank in veliko denarja je prišlo iz, tudi iz rok zasebnih vlagateljev. Kar zadeva rezultate, jasno je, da tega ne moremo obravnavati ločeno od vsega ostalega. Vse je treba obravnavati v okviru politike TNT. Ne bi bili tako uspešni, kot smo, če ne bi imeli jasnih politik, jasnih ciljev, koordinatorji Veliko dela vlagajo v to, delo usklajujemo in zaradi tega imamo učinkovito časovnico glede izvajanja projektov in to potem prevzame instrument za povezovanje Evrope. En element je zelo konkurenčen postopek izbire. Ulog imamo veliko več, kot jih lahko financiramo in to je dobro. Želimo si, da bi imeli vedno veliko kandidatov. To pomeni, da lahko potem izberemo bolj zrele projekte in projekte, ki imajo največjo dodano vrednost na evropski ravni. To je tista ključna beseda, ki sem jo želel tukaj omeniti, kar zadeva sklenitev ocene. Instrument za povezovanje Evrope je prav gotovo instrument, ki je ključnega pomena za doseganje ciljev EU, kar zadeva povezovanje, razogličenje in digitalizacijo prinaša dodano vrednost, kaj ti posveča se tistim projektom, ki jih drugače ne bi financirali, ne bi jih financirali na ravni držav članic, niti jih ne bi financirali trgi. Jasno je, da govorimo o javnem dobrem na evropski ravni. Preden sklenem, naj vas opozorim na to, da smo še vedno v fazi izvajanja. Trenutno imamo dva razpisa en razpis zadeva Cesar, to je na področju letalstva. Razpis je odprt do 12. aprila. Imamo pa tudi drugo fazo razpisa glede blendinga. Rok je 12. april. Posvečamo pa se alternativnim gorivom. In na koncu pripravljamo tudi tematski razpis za leto 2018. Porabili bomo preostali denar, ki ga imamo, posvečali se bomo digitalizaciji, varnosti na cestah in multimodalnosti v kontekstu tretjega svežnja za mobilnost. Na koncu še nekaj. Vsi ti elementi, torej umestna ocena instrumenta za povezovanje Evrope, pa tudi razvoj v prihodnosti, bo nekaj, o čemer bomo govorili na naslednjih dneh TNT, ki bodo v Ljubljani. Konec aprila. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev, gospod Sija. Sedaj bomo odprli razpravo. Vsak govornik bo dobil dve minuti. Gospod Vim van de Kamp, izvolite. Gospod predsedujoča, najlepša hvala. Evropski komisiji bi se lepo zahvalil za to jasno predstavitev. Upam, da je gospod svojo hotelsko sobo v Ljubljani že rezerviral. Jaz sem to že storil in želim si to predstavitev tudi na papiru. Jaz sem bolj staromoden človek, eh, všeč so mi barve in upam, da bo ta predstavitev razdeljena tudi na papirju. Gospa Ajela Sender, s katero se veliko krat strinjava, me pri tej prošnji podpira. Zdaj pa še težko vprašanje. To, če se ne razumem, kaj je sedaj multiplikator CF? Imate subvencijo, nepovratna sredstva, ampak potem domnevam, da imate tudi nek multiplikator z nacionalnim prispevkom, z uh, Um, mešanjem sredstev z EFSI-jem. Predstavili ste številke, naprimer v smislu 27 milijard evrov je bilo uh, plačenih, ampak kakšen je tukaj multiplikativen učinek? Druga vprašanje. Uporabite ali izgubite načelo? Ali je to načelo vezano na nek čas? Pojasnili ste, kaj pomeni to načelo. Ampak ali je tukaj neko, neka omejitev glede tega, kdaj se denar vrne, če ni porabljen? In ali se ta denar potem spet steče nekam drugam? Torej, prvo vprašanje je, kdaj se načelo uporabi ali uh, plačaj izteče in uh, ali potem ta sredstva znova se pojavijo v nekem razpisu, da, ga lahko potem, da jih lahko uporabimo kje druge. Potem pogrešam tukaj besedico urban, mestni. Ali smo tukaj počeli karkoli v mestnem območju ali ne? Kajti urbano uh, področje je sedaj pravzaprav nov izziv evropske politike. Potem pa še skladi EFSI. Vsakeč znova govorimo pozitivno o EFSI, Ampak ali lahko Evropska komisija pove, kaj smo z EFSI dosegli? Naprimer, če se sedaj navežem na moje prvo vprašanje, kakšen je tukaj multiplikator instrumenta CEF? Kajti pri EFSI smo vsi zelo pozitivni, vendar pa nismo še nikoli videli surovih številk. In potem zaključek. Evropska komisija verjetno vidi to predstavitev veliko spodbudo za nova pogajanja o večletnem finančnem okviru, kajti s takšnimi številkami vas gospod Oettinger ne more povoziti. Zato bi rad uh, slišal, kaj meni generalni doktorat MUV o tem. Hvala. Hvala lepa, gospod Vima Dekant. Gospod Ikva, dve minuti, izvolite. Mrs. Ayala Zender will take up. Gospa Ayala Zender bo spregovorila v imenu socialistov. Gospa Ajla Sender, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za to predstavitev komisije. Najprej bi rada podprla to, da bi dobili to predstavitev tudi v papirni različici. Drugič, predstavnik GDMU pravi, da so veseli, da imajo več pretokov denarja, ker tako lahko potem izbirajo. Glede na proračunski boj, mislim, da bi morali nehati to govoriti. Bolje bi bilo, če bi bili več denarjev in manj projektov, da bi lahko vse plačali. Kajti sedaj je težava v tem, da nimamo dovolj za projekte, poleg tega pa se zgodi, da bomo imeli morda še celo manj. Tako da ta pristop bi morali spremeniti in morali bi reči, potrebujemo toliko denarja, kolikor je projekt, vsaj toliko. Drugič, vprašala bi ga, predstavili ste dva razpisa, ki potekata in razpis, ki ga pripravljate še za 2018. Zanima me, ali v umestnem pregledu glede CEFA. imamo umestni pregled in povzetek tega, zakaj se denarja ni porabilo in ali bomo tako kot zadnjič ugotovili, kakšna je slika, na zadnje to bila milijarda evrov. Radi bi, da bi v tem zaključnem razpisu lahko se pripravili, tako smo to sli zadnjič, na izzive za prihodnost. Torej, izzive za prihodni proračun. Ko razmišljamo o prihodnosti, ena od stvari, o kateri smo poslušali in kar bo verjetno tudi del spremembe, pozitivne spremembe, zato da bodo dobili tudi podporo vlad, vprašanje možnosti, da v določenih projektih povečamo stopnje evropskega sofinanciranja skladi, ki bomo dobili torej delimo onkraj 40 odstotkov evropskega financiranja za določene projekte, ki so zelo specifični, ki imajo zelo veliko evropsko dano vrednost in tako naprej. Ali se o tem razmišlja, ali lahko o tem kaj več izvemo? Poleg tega, zadnjič smo imeli tri eh, stranski pristop glede telekomunikacije, prometa in energije in mi smo zelo ustrajali pri tem, da bi imeli sinergijo med temi tremi sektori, kajti transport prihodnosti bo vključeval nova goriva, nove vrste energije, digitalizacijo, torej to je vse povezano. Vprašali komisijo, če boste v tem zaključnem razpisu po mestnem pregledu ali morda v predlogi za prihodnost glede CEFA obstaja možnost, da bi imeli nekakšen četrti stebr, sinergija, kjer bi lahko vključili recimo eh, možnosti, da vključimo nove infrastrukture za nova vozila, recimo v Strasburgu na plenarnem sedenju smo že govorili o tem. Torej, gospod Etuk je jasno to izpostavil in govorili smo o 24 milijonih evrov, ki bi za to bili potrebni, seveda treba študijo še potrditi, vendar ali obstaja možda bi bil četrto stebra CEFA, kjer bi vključili sinergijo med energijo in transportom, kar bi lahko vključili to vrstne infrastrukture. In ali bi komisija nam dala študijo glede uh, tega, kar se vrača iz teh sredstv, sredstv iz teh skladov, tako da bi videli, uh, vidimo jasno, kaj dobimo nazaj, ko gre za transport, kaj smo pridobili, kaj smo pridobili uh, iz tega, kar smo žili v obzorju 2020, kaj smo uspeli spodbuditi s pomočjo strukturnih skladov, kaj smo dobili iz EFSI-a, torej da vidimo, kaj dobimo nazaj in koliko transporta pravzaprav na ta način spodbujamo in omogočamo. Hvala lepa, gospa Jara Sender. Še dobro ste dobili čas za govor od Ismaila. Torej, še njegov čas za govor sem, sem vam dala. Torej, govorili ste štiri minute. Gospod Telička, dve minuti, izvolite. Well, thank you for teasing me, looking at uh, how much... Hvala lepa. Hvala da se šalite, glede na to, koliko govorijo drugi, se bom tudi sam potrudil po najboljših močeh. Dobro. Že nekaj časa govorimo o tem. Pričakoval sem, da bo rezultat dober, že takrat, ampak povedati moram, da je to res zgodba o uspehu. Na dva načina lahko dobimo poročilo tako kot smo to dobili danes, torej opisno z veliko številkami, z lepimi odstotki glede mobiliziranih sredstev, tudi kar zadeva zaveze za plačila in zaveze za prevzem obveznosti, nekaj prekriva, nekaj grafo in tako naprej. To je vse lepo in prav, ampak zadevo lahko izpeljemo še boljše. Lahko bi imeli resno oceno. Če govorimo o povezljivosti, razogličenju in digitalizaciji, potem bi proračunski organ moral postaviti vprašanje, zakaj bi porabili denar za CEF v prihodnosti in v prihodnosti morda še več. Kaj bi vi odgovorili? Bi odgovorili, da je zdaj več projektov, kot je na voljo denarja, to ni dovolj dobro. Proračunski organ, pa tudi javnost, posta želela vedeti, kako smo prispevali k boljši povezljivosti. To bi lahko kvantificirati. Kaj pa razogličenje? Ko se bodo projekti izvedli, seveda, ampak kakšno je pričakovanje, enako za digitalizacijo. V poročilu ni prav nič takega in tudi v predstavitvi ni bilo nič takega. To je prvi komentar. Drugi komentar. Sinergija, interakcija z drugimi finančnimi sredstvi in tako naprej. Videli smo lepo fotografijo, to je vse lepo in prav, ampak kako to deluje med seboj? Evsi so nekateri že omenili, ampak kaj pa zasebni kapital? Kaj je tisto, kar zagotavlja visoko dodano vrednost? Lahko bi vsaj poskusili zadeve predstaviti. Spet, to sploh ni omenjeno. Sveda, pričakovali smo, da bo TNT uporabil največ sredstev iz tega naslova, ampak kakšen je rezultat, kakšen bo rezultat ob tem, da je to 66 odstotkov in da mi zagotavljamo sredstva za to in tako naprej. Kakšen bo rezultat? Lahko bi nadaljeval Cezar, vsi vemo, da to dobro deluje, ampak spet ocena, konkretna ocena. Zaključujem, gospa predsednica. To je dobro poročilo, če ga merimo po standardih iz preteklosti, ampak mislim, da bi si morali zdaj želeti poročilo, ki bo imelo resno oceno posameznih meril. Glede na cilje, ki jih je določila komisija, potrebujemo konkretni opis in kvantifikacijo. Komisija mora upraviti boljšo nalogo, če želi pripraviti boljši okvir za naslednji večletni finančni okvir. Hvala. Hvala, gospod Trička. Gospod Lunde, dve minuti. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Kratek bom. Moje vprašanje zadeva evropsko dodano vrednost. Skrbi me, da države članice ne vlagajo v infrastrukturo, zato ker upajo, da bo namesto njih naložbo opravila Evropska unija. Moje vprašanje je, kako bomo izvedli ta merila, kako jih bomo zastavili, zato da bomo poskrbeli, da bodo tudi države članice torej vlagale in da bomo mi dobili robusten okvir, ki bo lahko podpiral več načinov prevoza v Evropi. Hvala. Rikele, parolite, eh, gospod Rike, izvolite, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Presenetil vas bom. Ne bom govoril o izidih uh, CEFA, temveč o samem mehanizmu. Glede rezultatov smo slišali že več uh, vprašanj za komisijo in hvala za to, kar je predstavila no, težava so dolgoročni projekti, ki so se začeli šele pred par leti in težko predstaviti operativne rezultate, kajti še noben ta projekt ni zaključen. Zanima je pa sam mehanizem. Naj spomnim, da CEF, je, torej instrument za povezovanje Evrope, je instrument za ekonomsko upravljanje, ki pa nima denarja torej, če vzajemo večkrat naše okvir pred CEF-om, imamo operativne agencije plus 11 milijonov, ki jih dobimo iz sklada in potem ta denar damo poseben instrument. Torej, zgolj upravljanje se je spremenilo, ni pa več denarja na voljo. In zato imamo vendarle spektakularne rezultate. Zato me še prav posebej skrbi to vprašanje ko slišim tukaj pravite, da bi morali iz CEF-a iti v smer EFSI-a, tako da bi tu imeli enoten instrument in da bi iz komisije predstavili zadeve na Evropsko investicijsko banko. Meni pa je treba zdaj ustvariti ravno nasprotno, ali pa sem zdaj morda narobe razumev, kaj ti. To, kar je zagotovilo kakovost CEF-a, je eh, ravno centralizirano upravljanje komisije. Eh, strokovno znanje, ki ga je imela pri izbiri projektov, glede na kriterije, glede na upoštevanje horizontalnega pristopa in eh, evropske dane vrednosti pri torej, eh, Evropski investicijski banki je prav nasprotno in tam so zelo slabi rezultati, zlasti ko gre za promet in za evropsko dano vrednost, tako da ne bi šli izmeti CEF-a v Evropsko investicijsko v EFSI, temveč ravno obratno In uh, mislim, da je prav nenavadno, da komisija uh, zagovarja Evropsko investicijsko banko, ki nas zadnje juha izpod nadzora. Vidimo, kaj se dogaja od daleč in rezultate vidimo, ki jih sicer niste predstavili, vendar vemo, kar ni so na področju prometa. Torej, CEF je odličen instrument v tem večetnem finančnem okviru. Kakšna pa je prihodnost? ne le kvantitativen v tem proračunu, kakršen pa že bo, sicer obstajam optimist, vendar me zanima, ali bomo imeli CF2 in drugič, ali bomo zgolj izboljšali oziroma ohranili to obstoječo zadevo, ki dobro deluje, ali pa boste uh, Eh, predstavljali nov instrument, ki ga bo vodil do tretji zlasti Evropska investicijska banka. Potem ideja blendinga. To je ideja parlamenta, to ni bila tako, najprej pre, eh, ideja komisije in uh, poročilo glede uh, TNT-a in CEFA je še nekaj, kar me zanima, zanima, da bi lahko se o tem znova pogovarjali. Moje vprašanje je glede prihodnosti. Ne gre za to, koliko bomo imeli denarja, temveč kaj boste naredili s to uredbo, kako boste ohranili oziroma izboljšali ta instrument in kako boste preprečili, da ga pogotnejo drugi finančni instrumenti. Torej, kombinirani blending, če je potrebno, ste pa ne. Spotrike niste se držali vašega časa za govor. Enkrat lahko. Gospod De Grande, izvolite, dve minuti. Gracias, hvala lepa, gospa predsednica. Hvala komisiji za uh, to oceno, ki je bila eh, nujna in potrebna, da vidimo, kako, kakšna, je umes, kakšna je umestna ocena CEFA, instrumenta za povezovanje Evrope. Ta je bila objavljena 13. februarja. Po vseh teh letih je zelo zanimivo vedeti, kako CEF deluje. Povedali ste nam, kako mu gre in kako bi pregled omogočil vključevanje novih projektov. Torej, gospa Ajala eh, nas je sicer eh, spomnila, da imamo več projektov kot. ko smo spostavili koridore, ni bilo mogoče zadovoljiti vseh regij, vseh držav. S tem umestnim pregledom več regij upa, da se bodo sedaj zadovoljili njihove potrebe. Se pa stane, da je tako v vseh državah. Gotovo bomo dobili predloge novih projektov in novih zahtevkov. V Španiji imamo veliko upanja. Želimo čezmene povezave v Galiciji s Portugalsko in upamo, da bodo železniške mreže bodo vključene v Atlantski koridor. Skladno z uredbo je treba sprejeti v, uh, v projekte za izboljšanje in tu bi rad povedal nekaj politične, kar se mi zdi pomembno glede ozaveščanja držav članic. Tu ne gre zgolj za uredbo CEF temelj tudi uredba 213 skozi 2010, s katero lahko spremenimo koridorje. No, seveda tu odpremo okna možnosti in priložnosti in ta proces je treba razjasniti. Če so sredstva, če so roki, so, kakšna so merila za to, da lahko rečemo, ali lahko s temi sredstvi kaj spremenimo. Torej, da vidimo, ali bodo te prošnje res eh, uresničene ali pa gre tu zgolj za nekaj teoretičnega. Hvala. Hvala lepa, gospode Grandes. Tudi sama sem se upisala na seznam govornikov. Komisija predstavili ste zelo pozitivno oceno CEFA, kvantitativno gledano torej izvrševanje proračuna glede na število projektov, ki še čaka na financiranje in pravi imate, ko pravite, da je to uspeh. Kvantitativno gledano. Ko pogledamo na zadevo kvalitativno, sem sama zelo kritična do velikih projektov in tega, kako se financirajo, da ni preglednosti strani parlamenta in državljanov. Najdem en primer. Veste, kolegi, da sem že večkrat zahtevala, kakšen je črt financiranja proge Lyon-Torino. In rekli so mi, ne, ne boste bili odgovora glede tega. In glede tega imam res težavo. Torej, da bi lahko imeli pravo razpravo v, v parlamentu, nimamo izpolnih pogojev. In komisija bi tudi morala biti nekoliko samokritična za to, da bi bolje financirala projekte v naslednjem programskem dobju. To je pomembno. Kajti gre vendarle za politiko, ki je komisija vedno zagovarjala na vseh ravneh, na vseh instancah. To je bilo v talinskem programu in sama sem zagovarjala ta proračun so vsemi močmi pred eh, prometnimi ministriji. Rada bi, da bi premislili torej o kakovostnem vidiku, ne pa zgolj o kvalitativnem vidiku, kajti zanima nas dodana vrednost. Glede za to, kako povezovati evropejce in tudi glede tudi za vprašanje, kako razogličiti prevoz, to je ključen izjev in o tem niste preveč govorili. Mi smo tudi zaskrbljeni glede učinka Brexita in zmanjšanja mm, financiranja TNT. Danes ste dejali, da potrebujemo posodobljene infrastrukture, digitalizirane infrastrukture, vendar ne v nekaj jamčen, ko vidimo, da EFC, ki je pomemben proračun za promet, ko se ogledamo EFSI, ki je danes, za danes nekaj škandaloznega, da je 9% projektov, ki so uh, namenjeni prometu. To ni normalno. Torej, to vam povem takole iz srca. In komisija zagotavljam vam, da se bomo videli v Ljubljani. Vendar moramo imeti enako vizijo. Čas je, da se prevoz uh, odzove na izzive državljanov, planeta, mobilnosti, povezovanja in uh, moramo imeti tudi pred očmi vse finančne instrumente. Pogu veliko sreče, komisija. Gospod uh, Sija, dam vam besedo za odgovor na vprašanje, ki ste jih slišali strani naših kolegov. Izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Bom skušal podati nekaj elementov. Na seveda, da ne morem predstaviti vsega, kar je v mm, mestni oceni. Vendar pa bi poudaril dejstvo, da je težko govoriti o rezultatih po dveh ali treh letih izvajanja Nekateri projekti so se začeli šele 2013, 2015 ali 2016. Torej, tu sveta omest vred ne more uh, povedati kaj več o tega, kot to, kako so se projekti začeli. Ne bi pa bilo pošteno, če bi rekli, kakšni so rezultati vseh teh projektov, ko gre recimo za vprašanje rasti ali CO2. -ja. Torej, moramo zadeve uh, gledati v tej dimenziji in razumeti, kakšne raven ambicij pri takšnem pregledu. In v prihodnem večletnem finančnem okviru moramo imeti solidnejše kazalnike in videti, kaj želimo oceniti v okviru mestnega pregleda in kaj ob koncu programa, kar zadeva multiplier efekt. Izhodišče je seveda stopnja sofinanciranja. V splošni ovojnici imamo od 20 do 30 odstotno sofinanciranje. Poprečje med 30 in 40 in prihodijski ovojnici je 85 odstotkov. To da nekakšno idejo glede na tega, kako to vpliva na naložbe. Vendar um, vzvod je le del zgodbe, kaj ti lahko bi rekli, da bi en projekt lahko financirali na drug način, vendar ponavadi je tako, da brez podpore CFA projekta sploh ne bi izvedli ali pa bi ga izvedli veliko kasneje. Torej, vzvod je en vidik, vendar adicionalnost je morda še celo relevantnejša od vzvoda pri CEF-u. Ko gre za načelo Uh, uporabi ali izgubi. Ne namenjamo celotnega sredstva, ki ga damo v sporazumu o subvenciji. Imamo možnost uporabiti ta sredstva za druge projekte. Naj dam primer. Imamo recimo projekt, ki se bo zaključil leta 2021. Morda bo mm, prišlo do podaljšanja, ker nekoliko zamuja. Poleg podaljšanja pa zagotovo vemo, da 20 odstotkov zneska subvencije eh, je onkraj časovnice. Torej, če se ne odzovem, kaj se zgodi? Ta denar ostane v sporozumu o subvenciji, program poteče in denar se vrne državi članici. Če imamo načelo uporabi ali izgubi, potem pravočasno spremenimo sporazum, vzajemo ven denar, ki ga projekt tako ali tako ne je mogel absorbirati in ga damo v nov delovni program za nov razpis. Torej ne vrnem ga v proračun, temveč ga lahko namenimo za nov delovni program, za nov razpis in končni uh, rok za tak primer bi bil leta 2021. Torej, moramo imeti zelo jasen pregled na vse vračanje sredstev in moramo organizirati več takšnih ponovitvenih razpisov. Zato naša izvršilna agencija letos izvaja eh, poglobljen pregled, tako je bilo tudi v prejšnjih obdobjih, vseh ukrepov, seveda se pri nas osotočajo na večje ukrepe za to, da bi ugotovili, koliko bodo ti ukrepi porabili ali pa ne bodo v tem obdobju, zato da lahko ob koncu leta ali pa morda začetku prihodnega lahko predstavimo nove predloge sprememb, da zmanjšamo eh, zneske v teh sporazumih in potem te zneske damo na voljo v novih razpisih. Novi razpisi. Eh, so razpisani enkrat letno, kot veste, to je obveznost, ki jo imamo, zato da se eh, držimo petih odstotkov. Vendar pričakujemo, da bomo imeli še več takšnih razpisov. Torej, lahko bi imeli tudi generične večletne razpise leta 2019, pač glede na sredstva, ki bi se vračali, to je zelo pomembno, konec leta 2019, leta 2020. Kaj zadeva sinergije? Veseli me, da ste tudi to izpostavili. To je eno področje, kjer je pregled pokazal, da nismo dovolj dobri. To pa zato, ker upravičenost treh sektorjev je treba dodati če želimo financirati projekt, ki zadeva tako promet in energijo, moramo torej sešteti upravičenost energije in transport. In eh, tu gre za nekaj, kar ne deluje in to moramo spremeniti za prihodne obdobje. Potrebujemo več fleksibilnosti za to, da bomo lahko res ustvarjali prave sinergije. In tu se popolnoma strinjamo. Eh, s kolegi iz drugih sektorjev. Torej, to bo tista sprememba za CEF za prihodnje obdobje. Kar zadeva FC, se pravičujem, morda nisem bil dovolj jasen. Ne gre za to, da bi spremenili upravljanje, da bi subvencije smeli v finančne instrumente. Subvencije, nepovratna sredstva bodo še naprej ključna eh, komponenta CFA. Kaj sem želel povedati je, da danes imamo finančni instrument, ki je majhna komponenta dela, dela CFA, prihodno bi bomo to vzeli ven in ga dali v kontekst enotnega instrumenta. To pa zato, da bi se izognili temu, da imamo multiplikacijo majhnih finančnih instrumentov, ki so razrobljeni v številnih programih če jih združimo, potem do, mm, doživimo ekonomijo vsega, glede uporabe sredstev, glede poročanja, glede vzvoda eh, delegiranih eh, enot. Torej, sporočilo je, da ne bomo spremenili ravnovesja, CEF bo ostal, torej vse tako, to se da oblikujemo, to bo še naprej instrument deluje z neprivatnimi sredstvi, ker to omogoča naložbe v infrastrukture v prevožnem sredstvu gre zgolj za lokacijo finančnega instrumenta, ki se lahko spremeni. Kar zadeva kvalitativne vidike pri velikih infrastrukturah, tu naj omenim, da CEF je le del zgodbe, ko gre za res velike infrastrukture, je evropska podpora, takšna, da po, pokriva več finančnih obdobij in za velike projekte, če vključite dve ali celo tri finančne obdobje, je jasno, da nihče ne more dati nobenih finančnih jamstev za onkraj finančnega obdobja. Tako da končni finančni model je uh, včasih težko definirati vnaprej lahko zgolj zagotovimo financiranje za ločeno obdobje, ne moremo prejudicirati, kaj bo v naslednjem finančnem obdobju. Skušal sem odgovoriti na večino vprašanj, da lahko kar to zaključim. Hvala. Merci. Merci beaucoup, parce que... Hvala. Odgovori so bili usmerjeni, popolni. Eh, hvala, ker ste pač odgovorili na to, kar smo izpostavili. Najprej, da smo nasplošno zadovoljni z razvojem tega instrumenta in upam, da ga bomo ukrepili prihodnje. Hvala komisiji in gremo sedaj naprej. Naslednja točka je o kohezijski politiki Eh, to je ekonomska politika in tematski cilj spodbujanje trajnostnega prometa in odprava oskih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah, člen 9.7 uredbe o skupni določbah. Torej, to je v pristojnosti odbora regijo, ki jo pripravi mnenje. Oziroma, mi jo pripravili mnenje za odbor regij, dajem besedo gospodu Zlotovskemu. Izvolite. Monsieur le président, euh, Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim autorom poprawek, a przede wszystkim konst... Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala vsem, ki so uložili predloge sprememb, hvala poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Prejšnji teden smo se dogovorili o kompromisnih predlogih sprememb. Ti upoštevajo skoraj 30 od 50 predlogov sprememb. Še posebej hvala gospodu Marinesku ki nas je opozoril na to, da moramo oceniti predlog, kar zadeva oska grlo v ključnih omrežnih infrastrukturah. Da, potrebujemo več koordinacije strani Evropske komisije, kar zadeva uporabo kohezijskih sredstev in evropskih strukturnih in naložbenih sredstev, kar zadeva TNT in odpravljanje oskih grl. Tudi GD MUV bi se moral bolj vključiti v postopek odločanja, ko govorimo o postopkih povezanih z financiranjem infrastrukturnih projektov. Hvala tudi gospodu Kramerju za zelo koristne komentarje. Še posebej danes je opozoril na to, da moramo obnoviti obmejne dele infrastrukture, ki so bili uničeni v drugi svetovni vojni. Prav tako je omenil, da moramo kolesarsko infrastrukturo povezati z železniško infrastrukturo. Odpraviti moramo oska grla, seveda, in tudi manjkajoče povezave, zato pa bomo potrebovali denar. V mnenju pozivamo k temu, da bi obdržali ustrezno raven financiranja, tako da bomo lahko kos izzivom po letu 2020. Prosim vas, seveda, da podprete besedilo jutri na glasovanju in lepo prosim, da podprete tudi odbor Rigi. Hvala. Hvala sedaj pa poročevalcem v senci. Gospod Van de Kamp, izvolite. Eh, Gospod predsedujoči, hvala lepa kot je že povedal kolega Zlodovski, imam tukaj to čas, da nadomeščam gospoda Marineskuja. In v njegovem imenu se poročevalcu zahvaljujem za njegov delo pri pripravi tudi volilnega eh, seznama oziroma glasovalnega seznama. Lepo je, da po razpravi o instrumentu za financiranje za pozvanje Evrope lahko sedaj dejansko eh, navežemo to razpravo na regiji. In lahko razumem, da polski poročevalec ni vedno naklonjen iskanju najboljših sredstev znotraj regiji, torej znotraj o, sklada za regionalni razvoj kakorkoli že, njegovo mnenje je po mojem mnenju zelo uravnoteženo. Ampak seveda je tukaj uh, težavno spet vprašanje časa. Vedno zelo dolgo traja v Evropi, da lahko začnemo z investicijami. Od, uh, odločanje o investicijah je že tako ali tako uh, dolgotrajno, potem pa še izvedba sama. Upam pa, da bo odbor za regionalne zadeve tudi vzel obzir naše pomisleke, tako da bi lahko še naprej izvajali naložbe v omrežje TNT. In še nekaj uh, v razmislek, če bi namreč odbor za regionalni razvoj razvil nove hobije, bi bilo dobro, da to ne naredi na račun proračuna za promet. Kaj ti sicer, kot bi nizozemci rekli, bi um, upregli konja za voz. Kakorkoli že, to mnenje je zelo koristno in mislim, da ga lahko veliko krat bomo še uporabili pri razpravah v prihodnje. Hvala lepa. Merci, Hvala, gospod Vin van de Kamp. Sedaj pa gospod Ertok, izvolite. Uh, hvala lepa, hvala tudi z naše strani. Naša poročevalka v senci, gospa Krapini, je žal odsotna, zato me je prosila, da spregovorim v zvezi s to temo. Tudi mi se zahvaljujemo poročevalcu, mislim, da je to zelo pomembno, še posebej, kar zadeva prihajajoč predlog glede večletnega finančnega okvira. Socialisti menimo, da bi morali ohraniti in posodobiti obstoječo infrastrukturo, promet pa je ključno področje za naložbe, zato potrebujemo tudi ustrezna sredstva. Ankajoče čezmejne povezave morajo biti prednostno področje za nas in povem vam lahko tudi, da socialisti podpirajo kompromise poročevalca. Hvala. Hvala lepa, gospod Erto. Gospod Van Miltenburg, izvolite. Hvala lepa, tudi mi se zahvaljujemo poročevalcu za upravljeno delo in za konstruktiven pristop. Tudi Alde bo podprl vse kompromise in podprli bomo tudi večino drugih predlogov sprememb, ampak želimo si, da bi se držali bistva poročila, zato bomo glasovali proti tistim predlogom spremem, ki so preveč specifični ali pa po našem mnenju ne spadajo v obseg tega poročila. Naprimer, 35 gre za železniške povezave, ki so bile uničene tekom druge svetovne vojne, to je preveč specifično, da bi to omenili, seveda. Pozornost bomo namenili čezmenim delom, ki jih moramo obnoviti, enako velja za predlog spremembe 2, želimo si, da bi imeli reformne politike, ne samo povečanje sredstev v prihodnjem večletnem finančnem okviru. Sem tudi poročevalec v senci za poročilo v odboru regi, zato bom poskusil storiti vse, da bodo deli tega mnenja vključeni v končno poročilo regi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Van Wiltenburg. Gospod Kramer, izvolite. Ja, Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalcu iz 50 predlogov sprememb ni preprosto narediti 30 kompromisov oziroma kompromisne predloge sprememb, ki vključujejo 30 predlogov sprememb. Kompromisi so dobri in strinjali smo se, tudi gospod Van Miltenberg, on je bil sicer proti, on meni, da je to preveč specifično, če rečemo, da želimo manjkajoče povezave, ki so bile uničene po drugi svetovni vojni, obnoviti. Že 30 let Evropska unija dela na tem, da bi imeli evropsko železniško omrežje, uložili smo milijarde, države članice so vzele ta denar in izvajajo nacionalne projekte, ki ne zagotavljajo dodane vrednosti na evropski ravni. Želimo biti specifični. Desetletja že živimo, smo živeli ločeni ne samo v Berlinu in v Nemčiji, ampak v Evropi in zaradi tega so nastale velike vrzeli. Tudi v Nemčiji imamo nekatere povezave, ki so jih uničile nemške sile in še zdaj te povezave niso obnovljene. To je na zahodu, na vzhodu pa je še slabše. 30 let se ni zgodilo nič. Gre za majhne manjkajoče povezave, ki bi jih lahko odpravili. To ne gre, tukaj ne govorimo o posebnostih, mislim, da je nujno, da spet zagotovimo evropsko dodano vrednost. Dobro, razumem, da želite imeti ločeno glasovanje, ampak dobro bi bilo, da bi imeli večino tukaj, zato da ne bi zanimarjali zgodovine, ampak da bi preprosto odpravili te pomankljivosti. V Evropi smo imeli velike spore, bili smo ločeni, ampak zgodba je lepša, kajti potem smo se spravili in tako naprej. Mislim, da bi morali v tem smislu nadaljevati. Imamo tudi javno-zasebne partnerstva, Na no, to se javi neko ministrstvo in reče, tega si ne želimo. No, že 15 let govorimo o tem v Evropi, vi pa tega ne želite. Zakaj ne? No, problemi, ki so kritični, tega zasebna raven tako ali tako ne bo plačala. Tisti problemi, ki so dobičkonosni, te pa raje rešujemo sami. Ne želimo tega predati v zasebne roke. Zato si želimo, da ne bi bilo porazdelitve samo pri izgubah, ampak tudi pri dobičkih. To bi pomenilo pošteno konkurenco med javnim in zasebnim denarjem. Ne pa da rečemo tako, da bo izgube prevzela država in lahko vam podam veliko primerov, dobiček pa bodo imeli v rokah zasebniki. To pač ni problem. Želimo si, da bi imeli pošteno konkurenco in to je tisto dvoje, kjer želimo imeti ločeno glasovanje in lepo prosim, da podprete naše predloge spremem. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Je... Hvala lepa. Sedaj pa kar dajem besedo komisiji. Gospod Vansan Leiner, izvolite. Yes, um, thank you for, um... Hvala lepa. Hvala, da ste nam dali besedo. Samo nekaj komentarjev v zvezi z kompromisi, ki so bili predlagani najprej kar zadeva kompromisni predlog spremembe 2, tam je zabeleženo, da so sredstva namenjena prometu v rokah različnih služb v komisiji. Zavedamo se, da moramo sodelovati med različnimi službami komisije in mislimo, da imamo na voljo ustrezno rešitev za to, da zagotovimo usklajevanje na ravni komisije. Po našem mnenju ni tako, da sodelovanje več služb pri komisiji ogroža tak pristop. Drugi komentar zadeva kompromis 3. Tukaj se sklicujem na komentar, ki smo ga podali zadnjič, glede nizke stopne izbire projektov. Povem vam lahko, da smo zdaj v tem programskem obdobju že 4 leta in naša stopnja izbire je več kot 60 odstotkov, to je više stopnje kot velja na splošno, kar zadeva naložbe v TNT, tam je stopnja izbire še višja, tudi kar zadeva železniške projekte, je tako. Prihaja to prekrivan z instrumentom za povezovanje Evrope in tam je stopnja izbire 66 odstotna. Torej, naše mnenje ni, da bi lahko rekli, da je stopnja izbire nizka. Zdaj pa kompromis. Štiri. Odbor poziva komisijo, da izvede kar nekaj ocen in da poroča o rezultatih ocen. Lahko povem, da imamo na voljo podrobne mehanizme za spremljanje napredka in poročanje o tem te uporabljamo pri izvajanju programov in tudi mobilizaciji sredstev. Prav tako imamo na voljo poglobljene študije v zvezi z številnimi vprašanji povezanimi s prometom. Če bi imeli še več zahtev in zavez glede poročanja, bi to vodilo do večjega upravnega bremena naravne držav članic. In podatki, ki jih imamo o izvajanju, še posebej v zvezi z TNT, so podatki, ki jih predstavljamo zelo pregledno, to je na voljo javnosti in tudi vam v odboru. In to je tisto, kar sem želel danes povedati. Hvala. Hvala lepa, gospod Lajner. Gospod uh, poročevalec, z besedo je vaše za zaključek razprave. Mnenje pozostaje nič in nego, tylko podziękować wszystkim. Uh. Pravzaprav vam želim se vsem le zahvaliti in prosim, da jutri glasujete za poročilo. Zdeski. Lepa, gospod Lotovski, o tem bomo svali jutri. Ob deveti, dragi kolegi. S tem bomo zaključila se odbora. Ob pol šestih pa imamo sestanek koordinatorjev in ta se bo za zaprtimi vrati, sicer pa se jutri znova sestanemo.